Good afternoon, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dober dan, gospe in gospodje, kolegice in kolegi. Pozdravljam vam na, eh, na današnjem sestanku odbora za zunanje zadeve. Dobrodošli vsi skupaj. In eh, še, že smo pri prvi točki dnevnega reda, to je sprejetje dnevnega reda. Želim vam povedati naslednje. Glasovanje, ki je bilo predvideno za danes popovdne po točko 8 za naslovom sklenitev sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velike Britanije, Severne Irske iz Evropske unije in atomske skupnosti za atomsko energijo, bo predstavljeno na uh, naslednji uh, sestanek uh, našega odbora in datum tega sestanka bo kmalo uh, sporočen. Prejšnji teden ni bilo pravega glasovanja v nižji zbornici Združenega kraljestva in ta odločitev je v skladu z odločitvijo konference predsednikov za dne 14. februarja. Če se s tem strinjate, potem bomo tako spremenjeni dnevni red eh, sprejeli. Eh, pod drugo točko nimam nobenih najav kot predsedujoči. Eh, tretja točka, sprejetje zapisnikov sreče, do konca sestanka ne bo pripomp. Bomo sprejeli eh, zapisnika z dne 21. in 20. novembra in 4. februarja. Sedaj četrta točka. Sedaj bi želel lepo pozdraviti gospo Marijo Fernandez Espinoza Garces, ki sedi pred menoj. Kot vsi vemo, je ona eh, predsedujoča 73. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Dobrodošli na današnjem popodanskem sestanku. Zelo smo veseli, da ste med nami. Kot veste, sodelovanje med Združenimi narodi in Evropsko unijo teče že dolgo in sicer temelji na skupnih temelju, kajti obe organizaciji imata tudi iste vrednote. Ta parlament in ta odbor sta že večkrat jasno povedala naslednje. Prepričani smo, da so potrebni tesnejši partnerski odnosi med EU eh, e in Združenimi narodi, zlasti pri delu o skupnih prioritetah, zlasti zato, ker je danes ogrožen multilateralizem. Nažalost, in Evropska unija bo še naprej spodbujala in podpirala multilateralizem in bomo gradili na dosedanjem sodelovanju. Gospa Spinoza Garce, zelo eh, bi bili veseli, če nam boste kaj povedali o svojem delu kot eh, predsedojoči 73. zasedanja Generalnega skupščine Združenih narodov. Prav tako nas zanimajo vaši pogledi na mednarodne odnose in kot veste, lahko računate na podporo Evropskega parlamenta. Prav tako pa želim eh, pozdraviti našega veleposlanika v New Yorku, ki je redni obiskovalec na sestanku našega odbora. In tako, gospa eh, predsedujoča, imate besedo. Hvala, najlepša hvala, gospod eh, predsednik odbora spoštovane članice in člani odbora, gospe in gospodje. Za začetek bi se ti, David, želela zahvaliti za to vabilo, da spregovorim pred vašim odborom. Veliko krat govorim o generalni skupščini kot o najbolj demokratičnem in reprezentativnem organu Združenih narodov. O generalni skupščini govorim kot o parlamentu človeštva in zato mi je res veliko veselje, da lahko danes govorim eh, v parlamentu Evropske unije in zlasti sem vesela, da lahko spregovorim pred vašim odborom. Naši odnosi so v vaši pristojnosti, ampak eh, glede na to, da tudi podpirate multilaterizem na področju varna, eh, varnosti in miru, eh, na področju obrambe pravne države in branite tudi druga pravila, ki so tako pomembna v našem vedno bolj turbulentnem svetu. Prijatelji, veliko izzivov je pred nami, e, pred vašim parlamentom in našo skupščino. Podnebne spremembe, ekstremizme, širitev orožja, potem e, nove spremenjene svetovne dinamike in e, lahko bi še naštevala nasprot. Na splošno se, zahteva, se soočamo pardon, z novimi izzivi, imamo sicer uh, no, nove probleme, pa tudi nove izzive, ki se uh, pojavljajo. Združeni narodi in Evropska unija boste skupaj pomagali, da se države soočijo s temi nevarnostim in da lahko uresničijo želje svojih voljivcev. To bomo naredili tako, da bomo bolje sodelovali med seboj. V tem času, ko je multilaterizem ogrožen, bi bilo težko se osredotočati samo na tisto, kar smo dosegli ampak to, kar smo dosegli, je pomembno za prihodnost. Kljub vsem izzivom sem prepričana, da EU ostaja svetov zgled tega, kar lahko države dosežejo skupaj, kolektivno. Tudi Združene narodi, čeprav ima ta organizacija veliko napak, pa je spremenila svet na bolje, kajti eh, pomagala je zmanjšati ekstremno eh, revščino, mobilizirati sile v El Salvadorju, naprimer, Eh, in pa po, eh, Združene narode so bili aktivni pri odstranjevanju min v eh, Južnem Sodanu. EU je bila vedno partnerica, nepogrešljiva partnerica pri prečevanju konfliktov, medijaciji in pa na področju humanitarne pomoči. Prav tako je bila EU aktivna pri odpravljanju vzrokov nasilja. In naši volivci se prekrivajo Med našimi voljivci so milijoni tistih, katerih življenja so se izboljšala zaradi tega sodelovanja. Ampak priča smo trpljenju v Siriji in Jemnju in postalo nam je jasno, da nam še vedno ostaja veliko dela, preden bomo uresničili naš skupni cilj, to je zagotovitev miru. In veliko tega, kar smo dosegli, je sedaj ogroženo. Več držav se se uče s konflikti, kot pa je bil to primer v zadnjih 30 letih. Napadi na civiliste so se povečali prvič v eh, tem desetletju. 70 milijonov ljudi je moralo zapustiti svoje domove, saj so morali eh, bežati pred bombami, eh, nasiljem in stradanjem. Kolegice in kolegi, prijatelji, nobeno teh izzivov ni tak, da bi ga lahko rešila ena sama država oziroma ena sama regija. Multilaterizem je bolj potreben kot kdajkoli in tudi bolj nujen. To je tudi uh, eh, stanje. Sta, to, to je tudi tisto, kar stalno ponavljam kot predsednica. Bolj kot vedno potrebujemo multilaterizem, ampak bolj kot vedno je le ta pod napadi. In zato upažamo, da se vedno več vlad obrača na vznoter in se ukvarja samo se svojimi problemi in svojimi rešitvi. Drugi pa poskušajo ogroziti pravila mednarodnega reda. In eh, institucije. Eh, bi morale izboljševati življenje ljudi, vendar jim očitajo, da tega ne delajo. Multilaterizem je prioriteta za 73. zasedanje generalne skupščine. Kot predsednica te eh, generalne skupščine sem v bistvu varohinja multilaterizma, sem varohinja kolektivnih interesov 193 držav članic. In dovolite mi, da vam odkrito povem, včasih vam zavidam imate samo 28 držav članic in samo tem 28 eh, državam je treba ustreči. Ampak Temu se sama eh, lahko smejim, kajti vem, da je tudi to težko, gospod predsedujoči. Ampak to je ta eh, lepota med eh, državnih organizacij, saj ne ogrožajo nacionalni soverenosti, ampak jih krepijo, kajti skupaj se je mogoče soočiti s skupnimi problemi in tako je možno tudi izboljšati in ukrepiti eh, sodelovanje in prevzeti skupno odgovornost za reševanje globalnih izzivov. In eh, generalna skupščina in Evropski parlament morata biti na vseh teh področjih vodilna. Skupščina je tista, ki je vodilna eh, in ki. Eh, zagotavlja vsaki državi eno, en sedež, en mikrofon in en glas. In izbrani predstavniki so tisti, ki eh, znajo najboljše to poročilo posredovati svojim in vašim voljivcem. Zagotoviti moramo, da bo kolektivni vpliv EU okrepil multilateralizem in eh, multilateralno delovanje. Vendar pa ni dovolj samo lepo govoriti o multilateralizmu ljudje želijo otepljivih rezultatov in zato je tako pomembna agenda 2030. V tem nevarnem času ni novena regija imuna na nevarnosti konfliktov. Te stvari so pomembne, kajti potrebno je odpraviti prave vzroke nestabilnosti. Ravno tako morajo vlade do, dobiti okvir, da se bodo lahko odzvale na željo vseh ljudi in eh, na, na ta način odpraviti skepticizem. Razočaranje in odtojitev od etabliranih sistemov sta postavila plodna tla za napade na multilaterizem in za porast nacionalizmov in populizmov. To je eden od razlogov, zaradi katerih sem se odločila, da se bom osredotočila na pomoč, na dostojno delo. Kajti tu Eh, imamo pred seboj izzive, ki so povezani z stabilnostjo dela, socialno mobilnostjo, socialno eh, varnostjo. Kajti, če želimo v celoti eh, uresničiti cilje trajnostnega razvoja, moramo odpreti 60 milijonov novih delovnih mest, zlasti za mlade ljudi. Upam, da bodo vaše države sodelovale na sestanku na, visokem, eh, na visoki ravni 10. februarja v New Yorku o dostojnem eh, delu in o novih delovnih mestih. Upam, da boste podpirali napore za eh, uresničevanje ciljev, vključno z zmanjševanjem dolga prav tako upajmo, da, da bomo lahko objavili svo, svoje poglede v zvezi z eh, temi vprašanji po celi EU. Te pobude so zelo pomembne, zato da lahko pokažemo, kakšni so primeri najboljše prakse. Kolegice in kolegi, kot še predobro veste, eno od področji, kjer ljudje želijo eh, pravilne okrepe, vključuje migracije in begunce. Eh, lani decembra je bil sprejet sklep o Eh, beguncih eh, in o eh, legalnih migracijah. Ta dogovor je otipljiv rezultat našega dela. Ena od naših prioritet pa je tudi zagotovili, da bomo glasovali tudi o paktu o migracijah in o beguncih. In v naši skupščini nam je uspelo združiti države v zvezi s tem vprašanjem. Seveda obstajajo različni pogledi na ta eh, pakt, ne samo v Evropi in lahko eh, Eh, razumem. Ko sem bila ministrica za zunanje zadeve v Ekvadorju, sem se ukvarjala s situacijo kolumbijskih beguncev. Zato vem, kako zelo težko je lahko obladovati domače in regionalne probleme. Ampak multilateralizem pomeni nadaljevati z razpravo tudi takrat, ko mnenja niso enaka. Zato Eh, sem organizirala to razpravo na visoki ravni o migracijah in razvoju prejšnji teden v New Yorku. In zaradi tega tudi tesno sodelujem z španskim in bangladeškim veleposlanikom v New Yorku o tem migracijskem eh, paktu, ki bo sklenjen leta 2022. Eh, Vendar pa ne bomo prepričljivi v zvezi z multilateralizmom, če ne bomo priznali, da naše institucije potrebujejo reformo. Moramo omogočiti, da bodo naše organizacije postale učinkovitejše in bolj odgovorne do ljudi, katerim služijo. Presrečna sem, da je EU postavila med prioritete tudi podporo sistemu reform Združenih narodov. Upam, da boste kot eh, parlamentarci zahtevali eh, tudi napore, ki bodo pomagali oživiti generalno skupnost. In tako bomo lahko tudi začeli izvajati reformo varnostnega sveta, s čemer bomo zagotovili, da bodo tudi eh, mladi in ženske aktivno vključeni v naše delo. In tako bomo lahko modernizirali naše metode dela. To je edini način, kako lahko združeni narodi postajajo bližji ljudem. In zato se bomo morali soočati tudi z največjimi izzivi. Eh, združeni narodi morajo postati relevantni za vse. Mladi ljudje so najbolj inovativni. Oni so tisti, ki so bili vodilni tudi eh, na področju boja proti podnebnim spremembam. Zagotoviti moramo, da se bodo ti glasovi slišali tudi v New Yorku, Bruslu in v drugih prestolnicah sveta. Sem šele četrta ženska, v zgodovini, ki je dolga 73 let, ki eh, predseduje Generalni skupščini Združenih narodov in sem prva iz Latinske Amerike, zato ne boste presenečeni, da je enakost med spoloma tema, ki mi je zelo draga. Evropska unija je bila zelo pomembna partnerica Združenim narodom na tem področju in računam na člane eh, Evropske unije, da bodo spregovorili tudi na komisiji o statusu žensk naslednji teden v New Yorku. In moramo namreč odpraviti vse poskuse, s katerimi nekateri skušajo zmanjšati pravice žensk. Upam, da bodo vse države EU sodelovali tudi na dogodku na visoke ravni o ženskah na pozicijah moči, ki bo marca presrečna sem, da bodo predsedniki Hrvaške, Estonije in eh, Estonije sodelovali na tem dogodku, kako tudi visoka predstavnica Federica Mogarini. EU in Združeni narodi veliko prispevajo k eh, miru in varnosti. Naši napori in eh, cilji so podobni. In Evropska ti parlamenti lahko k temu veliko prispevajo, tako da evropske resolucije in načela vključijo v svojo zakonodajo in tako zagotovijo tudi boljšo implementacijo mednarodnih sporazumov. Postanete lahko tudi vodilni na drugih eh, področjih, recimo prepoved eh, plastike za enkratno uporabo je res eh, dober primer. Lani eh, je ta pobuda res podbudila tudi druge dejavnosti. Prav tako želim podariti, kako pomembno je, da države članice EU izpolnijo svoje zaveze na področju podnebnih sprememb moramo veliko narediti za zmanjševanje eh, podnebnih sprememb, zato pa zagotoviti tudi potrebne finance in pa prenos tehnologije, da bomo lahko podprli tudi eh, napore, ki jih eh, izvajajo tudi najšipkejše države članice, naprimer na najrevnejše in najmanjše. In res, pričakujem močnejši glas Evru, eh, Evrope na eh, bodočih sestankih, eh, zlasti na sestanku, ki ga gostim v New Yorku 28. marca. Naša organizacija se srečujejo oziroma naši organizaciji se srečujeta tudi z izzivi. Eh, poskušali bomo narediti, da bosta bolj transparentni. Biti moramo bliže ljudem. Kot poslanci in poslanke se tudi vi trudite, da bi bili bližje ljudem, ki jih zastopate. Podpiramo lahko drug drugega, tako da branimo multilateralizem in ne eh, kar multilateralizem, eh, ne glede na to, kakšen eh, leta je. Branimo in želimo si multilateralizem, ki bo odziven, ki bo učinkovit, ki bo ustvarjal dodano vrednost za reševanje mnogih kriz, s katerimi se svet sooča. In, uh ljudje morajo vedeti, kaj delamo in to morajo koristiti. In veselim se podrobne razprave o tem. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, gospa predsedojoča. In najlepša hvala za to zelo zanimivo predstavitev. Primerjali ste Generalno skupščino Združenih narodov z Evropskim parlamentom. No, ena manjša razlika je, mi smo eh, neposredno demokratično izvoljeni. Kot veste, bodo konec eh, maja eh, volitve za naslednji skic in to je druga, drugi največji demokratični dogodek na svetu. In veliko ljudi ima pravico voliti na en isti dan. Torej, najlepša hvala za to, kar predvsej tem ste nanizali približno. 20, eh, do 25 minut imamo. Gospod Preda Panzer je mohbila in gospod Šolco se javili do sedaj ali sem koga pozabil. Predlagam torej, da damo besedo tem štirim eh, kolegom, potem pa lahko naredimo eh, povzetek. Kristjan Preda bo prvi, izvolite. Najlepša hvala, res najlepša hvala, gospa predsednica. In najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala, ker ste z nami, gospa predsednica. Vedno je zanimivo izmenjavati mnenja z diplomati, ki prihajajo iz Združenih narodov. Želel bi slišati bolj poglobljeno analizo, krize multilateralizma. Po vašem mnenju, kakšni so vzroki tega multilateralizma? Kajti pogosto slišimo eh, obžalovanje, da eh, je multilateralizem ogrožen. Zakaj je prišlo do tega? nekoliko dvomov imam o vašem izrazu, da je, združen, eh, da je Generalna skupščina Združenih narodov eh, parlament eh, človeštva, ampak to je vse eno malo drugače, kajti v Generalni skupščini sedijo diplomatski predstavniki, mogoče pa je to tema za kdaj drugič. Vse eno me zanima, kaj vi mislite? Ali generalna skupščina tudi nosi, eh, nosi del odgovornosti za kritike, ki letijo na mednarodne organizacije, zlasti tu mislim na Združene narode, kajti eh, recimo imamo države, Kuba recimo, ki ne spoštuje mednarodnih pravil, ki zapira ljudi. Kajti obstoječe obstaja še vedno velika podpora kubanski diktaturi. Ali mislite, da je to dobro, ali mislite, da je to nekaj pozitivnega za eh, generalno skupščino in posledično tudi za druge organizacije Združenih narodov. Hvala lepa. Eh, Kristjan, gospod Panceri. Grazie. I will speak in Italian. Do you understand Italian? Of course sinistra italiana. <laughs> Buongiorno. Hvala lepa. Zelo sem vesel, da ste z nami, gospa predsednica. Zlasti sem bil vesel, da ste dali tako velik povdarek multilateralizmu. Rekli ste, da je to izziv, s katerim se vsi soočamo. Danes smo priča vedno večjemu eh, eh, enostranskemu delovanju zdravstvenih združenih državam. Ampak vi ste dali podarek multilaterizmu in potrebi po multilaterizmu. Mislim, da imate prav, kajti multilateralni sistem je dosedaj veliko prispeval k spoštovanju mednarodnih eh, pravil in človekovih pravic. Prav tako je prispeval k preprečevanju konfliktov. To se mi zdi najpomembnejše. Rekli ste, da moramo multilaterizem braniti, vendar pa tak multilaterizem, ki je očinkovit in ki je odziven. Izogniti se moramo politiki najglasnejših glasov. Ne smejo zmagati tisti, ki najbolj glasno kričijo, kajti to vodi leh konfliktom. Prav tako eh, si moramo pod drobnogled vzeti način odločanja v Združenih narodih. Če imamo mednarodno organizacijo, kjer je proces odločanja težek in dolgo, eh, dolgotrajen, je posebno jasno, da je treba razmisliti o tem, kako ta način odločanja spremeniti. Generalna skupščina je leti 2018 in 2019 imenovala kot leti miru eh, Nelsona Mandele. Mislim, da je to izredno pomembno. Združeni narodi morajo dokazati, da so eh, pripravljeni veliko narediti tudi znotraj tega mirovnega procesa. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Panceri, v imenu zelenih, gospa Norbilar. Hvala lepa, gospod predsednik, in najlepša hvala, gospa Espinoza. Najlepša hvala za vašo energetsko, energetično vodenje in vodenje za žensk eh, kot dimenzijo generalne skupščine. Prejšnji teden je bila razprava na visoki ravni o globalnih konfliktov. Veliko nas je bilo prisotnih in menimo, da bi morali zagotoviti neko nadaljevanje na tem področju. Ni dovolj, da nič eh, ne naredimo in le čakamo do leta 2022. Kar zadeva multilateralizem. Ali bi rekli, da pri multilaterizmu opažamo več različnih zavezništev, naprimer jug-sever. In ali mislite, da bi na ta način tudi za zavezništve mogoče eh, bilo ukrepiti multilaterizem? Kar pa zadeva proračun, finance, niste veliko govorili o tem, ali bi lahko nekoliko več povedali o tem, ka, eh, kako poteka priprava proračuna Združenih narodov za to leto. Hvala lepa. Dank. Hvala lepa, gospod Šolc. <clears throat> Hvala, gospod predsedujoči, hvala, gospa predsednica generalne skupščine, da ste predstavili nekatere vidike krepitve, krepitve več stranskega sistema. Tukaj na levi sem. Um, vi ste ženska in ste zelo aktivni na nekaterih področjih, recimo na področju trajnostnega razvoja. Sedaj torej predsedujete generalni skupščini OZN. Sam menim, da danes ni nič bolj pomembno kot pa to, da skušamo izvajati agendo za leto 2030 in pa da skušamo doseči 17 eh, ciljev trajnostnega razvoja. Eh, v, ta, v te cilje vključeno vse? Govorite o izkorinjanju revščine, o krepitvi okoljskih vidikov, o zagotavljanju miru, govorite o čisti vodi, ki je bistvenega pomena za milijarde ljudi posod po svetu. Vse to je vključeno v cilje. Kako ocenjujete možnosti, kako lahko države članice v okviru OZN in pa drugih mednarodnih organizacij dosežejo rezultate? Eh, pa še nekaj, torej moje drugo vprašanje. V Evropi preživljamo težke čase, velike izzive. Zdi se, da bomo v o, eh, osrednji Evropi spet postali žrtev nekakšne igrice ping-ponga med o, eh, Rusijo in pa ZDA mislim, da bi se morali vrniti v režim jedrskega razoroževanja. Samo na ta način bomo mladim generacijam ponudili varne izglede za prihodnost. Predvsem me skrbi to, da je Washington Post prejšnji teden objavil članek o skrivnem znanstvenem delu v zvezi z boleznjo ptičje gripe, Razmišljali naj bi o uporabi te bolezni kot biološkega orožja. Tukaj gre za program, ki ga skupaj vodijo ZDA in pa nizozemska. Ali se vam zdi, da v generalni skupščini OZN obstajajo možnosti za boj proti tem novim oblikam uh, širjenja orožja, kako lahko premagamo ta izziv. Hvala lepa, drugi se niste javili k besedi, tako da dajem besedo gospe Spinoza Garces, da odgovori na ta vprašanja. Hvala, hvala za ta zanimiva in zelo aktualna vprašanja. Mislim, da je tukaj skupni imenovalec, predvsem multilateralizem. Spraševali ste, kako okrepiti multilateralizem zakaj vedno znova ponavljamo, kako je multilateralizem ogrožen? Mislim, da je vse skupaj protislovno. Torej, po eni strani živimo v svetu, ki je med seboj vedno bolj povezan, izzivi, s katerimi smo soočeni, so čezmejne narave, ne glede na to, ali gre za migracijsko krizo, za begunsko krizo, za podnebne spremembe, uh, ali gre za tekmo obrož, oboroževanja, eh, potem so tukaj še jedrske grožnje. Vsi ti izzivi se nanašajo zgolj na eno posamično državo. To se nanaša na celotno človeštvo, gre za vprašanje našega preživetja. In to pomeni, da potrebujemo več multilateralizma, potrebujemo več sodelovanja, več kolektivnega ukrepanja in razumeti moramo, da je to naša skupna odgovornost. In vse to nas pripelje do multilateralnega sistema in na svetovni red, ki temeli na pravilih. Zato se moramo zauzeti za več multilateralizma in za več Eh, le tega. Seveda ne gre za kakršenkoli multilateralizem, ampak gre za takšen multilateralizem, ki se bo lahko odzval na trenutne izzive. Zakaj ljudje včasih eh, izgubljajo zaupanje v multilateralne institucije? Zakaj? Zato, ker bi morali najprej izboljšati naše delo sporočanja in morali bi poskrbeti za dejansko zaupanje. Zato pa moramo biti bolj učinkoviti in moramo tudi znati pokazati rezultate. Eden izmed najboljših eh, načinov, kako pokazati rezultate, je ravno uresničevanje trajnostnih ciljev. Tukaj je multilateralni sistem na preizkušnji, eh, kaj smo sposobni dokazati in sedaj smo tukaj soočeni z izzivom. Gospod Šolc je poudaril, da bi za temi cili lahko res eh, poskrbeli za spremembo na boljše za eh, vsakega posameznika po svetu. No, ampak, če želimo to doseči, potem potrebujemo najprej učinkovit eh, reformni sistem. Mi se želimo reformirati, želimo reformirati vse tri glavne stebre, recimo na področju razvoja, Potem reformiramo tudi steber miru in varnosti. Želimo, da bi tukaj bolj spoštovali načelo subsidijarnosti. No, poteka pa tudi poglobljena reforma sistema upravljanja. To je zelo pomembno. 1. januarja leta smo res začeli za tem reformnim procesom. Tako da vas pozivam k temu, da tudi vi mm, pozorno spremljate ta reformni proces. Potem naša vloga organizacije, ki preprečuje konflikte. Tukaj mislim, da smo prišli daleč. Naše načelo je načelo vzdrževanja miru in to načelo je seveda odvisno predvsem od tega, ali smo sposobni konflikte preprečiti. Postavljeno je bilo vprašanje v zvezi z desetletjem miru. In tudi sama mislim, da je ohranjanje miru izredno pomembno. To pa je spet povezano z izvajanjem agende za leto 2030 in pa z trajnostnimi cilji. Potem spraševali ste tudi o novi geopolitiki, o novih razmerih moči, o tem, kako bi lahko poskrbeli za zavezništvo med severom in jugom. No, pravičujem se, če se tukaj ponavljam, ampak menim, da ko govorimo o izkorinjanju revščine, ko govorimo o odpravljanju neenakosti, ko govorimo o podnebnih spremembah, gre pri vsem tem za skupaj skupne imenovalce. To zadeva tako jug, kakor tudi sever. Podnebne spremembe niso samo stvar juga, to je stvar vseh. Potem, ko govorimo o neenakostih in ko govorimo o strukturnih vzrokih za revščino in izključevanje, tukaj imamo spet skupno agendo in spet ne gre za sever in za jug. Uh, gre za to, da želimo, da bi svet postal boljši za celotno človeštvo. Zato se zauzema, zato se zauzema OZN. No, mi smo organizacija, ki jo sestavljajo človeški viri, zato mm, smo seveda soočeni z velikimi izzivi. Soočeni s temi izzivi pa je seveda odvisno tudi od politične volje. Razumem razliko med eh, izvoljenim parlamentom in pa med organizacijo, ki je sestavljena iz predstavnikov, ki jih eh, imenujejo vlade. No, tudi naši predstavniki so pogosto demokratično izvoljeni. Um, no, in potem naš sestavlja 193 predstavnikov, uh, ki so pač vsi soočeni za svojimi potrebami in za svojimi željami. No, kot sem že povedala, uh, imamo sedaj tudi ob, um, ambiciozno reformno agendo, uh, Jaz sem tukaj optimistična, pripričana sem, da nam bo uspelo in da bomo s tem prinesli koristi milijonom ljudem, tudi tistim, ki so zaradi uh, tega ali onega vzroka bili uh, razseljeni iz svojih držav. No, ena izmed večjih groženj multilateralizmu je tudi to, da je ogrožen svetovni red, ki temelji na pravilih. Zato moramo tukaj zadržati naših zavez, spoštovati moramo inštrumente, ki smo jih sprejeli. In vesela sem, da eh, je to tudi stališče Evropske unije. Torej, mislim, da sem s tem odgovorila na uh, vprašanja, ki so bila zastavljena. Zahvaljujem se vam za pozornost. Hvala, gospa predsednica. Ali želi še kdo zastaviti kakšno vprašanje? Če ne, potem se vam, gospa predsednica, zahvaljujem, da ste prišli na naš odbor za zunanje zadeve. Upam, da vas čaka še nekaj zanimivih dogodkov v Bruslju. Kdaj se vračate v New York? Jutri grem v Helsinke, kjer bom prisosovala forumu mladih za varnost in mir. Torej, hvala lepa in uh, vesel sem, da ste bili danes za nami. So, colleagues, we can now come... Tako, kolegi, sedaj lahko bolj ali manj pravočasno začnemo za točko 5. In se gre za poročilo o misiji za opazovanje volitev v Moldavi 24. februarja. Verjetno se spomnite, da smo v zadnji resoluciji o Moldavi, ki smo jo sprejeli novembra lani, ponovno povdarili naše stališče. In sicer, kakršnakoli prihodnja odločitev o makrofinančni pomoči bo sprejeta šele po parlamentarnih volitvah in pa pod pogojem, da bodo volitve potekale v skladu z mednarodno priznanimi standardi eh, in da jih bodo tako ocenile ocenili tudi m, mm, mednarodni priznani organi. In vse skupaj bo odvisno tudi od napredka demok izvajanja teh demokratičnih eh, standardov. Torej, ni posebno poudariti, da je ocena mednarodnih opazovalcev izredno pomembna za prihodnost odnosov med EU in Moldavijo. Parlament je postav, ek, poslal ekipo petih poslancev, ki so predstavljali štiri skupine, vodila jih je Rebeka Harms. Um, vse skupaj smo organizirali skupaj z OECD-jem in pa z Svetom Evrope in uh, sledili smo uh, strogi metodologiji, ki jo uporablja. Um, OVSE uh, od uh, IHR. Um, tako, sedaj bomo slišali eh, poročilo z opazovanja volitev. Eh, bi pa prosil, da spoštujemo čas, kaj ti ob 16.15 minut nas čaka izmenjava mnen z armenskim predsednikom. Rebeka Harms. Hvala, zahvaljujem se kolegom in pa osebju delegacije. Misija je bila zelo konstruktivna, vzdušje v katerem smo opravljali delo, je bilo dobro, čeprav je šlo za politično gledano zelo zapletene okoliščine. Zahvaljujem se kolegom iz drugih političnih skupin, da so nam pomagali. rešiti problem v zvezi z drugo parlamentarno delegacijo, ki jo je registrirala tudi Moldavska volilna komisija. No, ehm, Po intenzivni izmenjavi informacij med našimi službami in pa moldavskimi službami smo uspeli ta problem rešiti s pomočjo veleposlanika v Kišinjevu druga delegacija potem ni prispela v Moldavijo in mislim, da je bilo to bistvenega pomena za dobro sodelovanje med nami in pa oblastmi v Kišinavu. No, eh, sodelovali smo tudi za predstavniki medijev, za nevladnimi organizacijami. Ehm, naslonili smo se tudi na izkušnje dolgoročnih opazovalcev. Dolgoročni opazovalci so nas eh, opozorili, na nepravično zastopanost medijev, nevladne stranke tam niso dovolj zastopane, pritoževali so se tudi zaradi načina financiranja strank, njihovih kampanj in eh, pritožili so se zaradi zlorab uh, administrativnih pristojnosti. Dobra novica iz Moldavije je ta, da je tako parlamentarna delegacija, kakor tudi OVSE, opisal volitve 24. februarja kot eh, primerne. Volitve so potekale na pregleden način, na ustrezen način, na volilnih um, v volilnih lokalih so bile um, prisotne tudi ženske, um, kvota po zastopanosti žensk je bila izpolnjena, ampak pogosto so ženske bile predvidene za nižje položaje. No, eh, te volitve so bile tudi razumljene kot eh, nek pogoj za sprostitev makrofinančne pomoči za Moldavijo. smo pa pri opazovanju volitev opazili tudi nekaj negativnih eh, točk in to smo jasno povedali tudi v naši izjavi v Kišinjevu dan po volitvah. No, volilna udeležba je bila manj kot polovica registriranih voljivcev in to je precej nižje kot pri prejšnjih parlamentarnih volitvah leta 2014. Enako velja za drugi krok predsedniških volitev, ki so potekale leta 2016. Zdi se, da to kaže na manjše zaupanje javnosti v državne institucije zaradi cele vrste negativnih dogodkov, ki so se zgodili v Moldaviji po letu 2014. Predvsem bi tukaj želela navesti naslednje dogodke. Eh, veliko Slovenska bančna goljofija leta 2014, to še preizkujejo, potem eh, počasna preiskava oziroma počasni sodni postopki obtoženih na sodišču. Eh, eden izmed obtoženih, Ilan Šo, je celo uspešno kandidiral na sedanjih volitvah. Eh, kot predstavnik stranke, ki se imenuje po njem. Ta stranka je bila četrta na volitvah. Potem do nepravilnosti je prihajalo tudi pri volitvah za župana Kišineva. Tudi to je bila negativna izkušnja za voljivce v Moldaviji. Obstajajo pa tudi povezave med oligarhi in pa političnimi strankami. nov mešani volilni sistem, ki je bil uh, vzpostavljen za volitve leta 2019, je bil sprejet sredi leta 2018, brez da bi o tem potekala kakršnakoli javna razprava. In zato je to kriticirala tako Beneška komisija, kakor tudi OVSE, To kritiko je podprl tudi Evropski parlament v svoji, v svoji resoluciji leta 2018. Enodomni parlament v Moldaviji sedaj predstavlja 50 poslancev, eh, ki so neposredno izvoljeni, so izvoljeni po proporcionalnem sistemu in pa 50 eh, nominalnih poslancev iz na novo eh, imenovanih volilnih okroži. Potem poročali so tudi o zlorabi državnih sredstev, eh, veliko je političnega lastništva eh, v medijih. Volilni postopek je tudi precej zapleten. In zdi se nam, da je se to zgodilo namenoma. Eh, volivci so morali v volilne skrinjce oddati štiri volilne list, eh, lističe za obe vrsti kandidatov in pa za dva nezavezujoča referenduma, ki, potekala, ki sta potekala istočasno kot parlamentarne volitve. Mi smo eh, v volilnih lokalih opažali, da je prihajalo do zmede. Prav tako je prišlo do kršitev tajnosti rezultatov glasovanja, no in uh, močos, močno smo kritizirali tudi obravnavo Moldavicev, ki živijo izven države in se niso mogli eh, identificirati samo z osebno izkaznico, tisti, ki so živeli v Moldaviji, pa so to lahko naredili. Eh, in tudi tisti, ki, so, ki jim je potekel potni list, niso mogli več glasovati na teh volitvah, čeprav so leta 2016 in 2014 to lahko naredili. In šele 14. januarja Centralna volilna komisija sporočila, da tokrat potečenih potnih listov ne bodo sprejeli kot identifikacijski dokument. Potem ljudje seveda niso mogli pridobiti v tako kratkem času novih potnih listov. Tudi voljivci iz Prednjesterja so imeli probleme pri odaji svojih glasov. Eh, obstaja sum, da so nekaterim plačali pot do volišč. In eh, tukaj se seveda pojavlja sum eh, ali je to bilo popolnoma legitimno in ali ni ta politika moldavske vlade morda eh, diskriminatorna. Eh, no, eh, vodilni stranki sta dobili po 27 in pa 34 sedežev v parlamentu, ki jih ga sestavlja 101 parlament, zato bo sestava vlade verjetno težka, kaj ti stranke sta že napovedali, da ne bosta sodelovali med seboj, eh, tako da obstaja možnost mm, prečasnega razklica volitev čez pet ali pa šest mesecev. Tako da mm, ti problemi so se pojavljali tudi v preteklosti um, in žal jih Moldavija še vedno ni uspela odpraviti. Hvala lepa, sedaj imamo približno 15 minut časa za izmenjavo stališč. Besedo dobi gospod Preda, gospod Kristeja, gospod Poš, gospod Avstrovičius. Želi še kdo besedo? Gospod Celer in gospa Mudi. Celer, Mudi, Gomeš sedem se vas je javilo k besedi, tako da dobi vsak na voljo dve minuti. Začnemo z Kristjanom Predo. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala gospa Rebeka Harms. Vidim, kakšno je stanje v Moldaviji glede uh, volitev, ampak eh, očitno. Uh, gre za potrditev naših zaključkov iz predčasa komisije iz Benet, ki je že kritizirala pred časom novi volivni sistem, ki naj bi moral omogočiti prosto izražanje eh, državljanov, vendar je v bistvu prišlo ravno do obratnega. In res je žalostno, da se je to tako zgodilo. Kot drugo, v Transdnestri. Pridnestr je tudi območje, ki je pod eh, nadzorom oligarha in eh, očitno so uporabili iste uh, Voljivce, ki eh, lahko zaradi tega, ker imajo potni list eno od evropskih držav, potujejo sem ter tja in glasujejo na več volitvah. Tudi pri nas so glasovali. To vrstnih dogodkov ne gre ignorirati. Potem je jasno, da je treba uh, Eh, ohraniti določene oblike pomoči, finančne pomoči, ampak pri tem prav tako poskrbeti za določene sankcije, pa tudi, če se tega lotimo eh, na način, da kaznujemo posameznike oziroma voditelje določenih skupin, ki so uspeli vzpostaviti neverjetno slab režim ki je, lahko rečemo, proti eh, demokratičen in eh, nikakor se ne smemo pustiti izsiljevati raznim korumpirancem. Hvala. Hvala, Kristjan. Hvala, da ste se držali časa za govor. Še Andi Kristeja. Hvala. Geopolitično gledano je bila Moldavija vedno pomembna. Volitve tam so vedno pomembne. Naj podam pri, uh, primer. Leta, 20, leta 2014 je to bila prozahodna vlada, sedaj se pogovarjamo celo o možnosti pridružitvenega sporazuma. Ampak pogledajte, kaj se je sedaj zgodilo. Izkazalo se je, da so kritike mešanega sistema upravičene, tako da je treba ta sistem še izboljšati. No, bi pa vseeno čestital vladi za korekten način, kako so bile organizirane volitve. Eh, eh, če bo Moldavija želela skleniti pridržitveni sporazum, bo dopotrebovali proevropsko vlado. Trenutno je situacija mešana. Nekatere stranke so proevropske, druge spet manj. Ampak videti bomo morali, kaj se bo zgodilo. V letu 2019 nas čakajo tudi evropske volitve. Možno je, da bo po novih volitvah prišlo do ošibitve naše politike vzhodnega sosedstva. Lahko bi se v Moldaviji zgodilo podobno kot v Ukrajini, torej bi dobili nekakšen tripartetni sistem. E, sam mislim, da bi morali vzpostaviti neko konstruktivno partnerstvo med Kijevom, Kišinavom in pa Evropsko unijo. E, ne vem, ali bi se odločili za to ali pa za nekakšen način lese pa se. Uh, eh, skratka, tukaj bi morali razumeti, kaj je na kocki. Kolega Petras, Ostravičius. Kolega Ostravičius. Hvala lepa, zadovoljen sem, da je. Uh, <laughs> Hvala lepa. Eh, no, eh, Našo makrofinančno pomoč smo pogojevali z eh, zakonitostjo in ustreznostjo parlamentarnih volitev. Eh, cenim poročilo, ki ga je podala Rebeka. Eh, strinjam se z njeno oceno situacije. No, slišali smo nekaj bolj pozitivnih ocen, nekaj bolj kritičnih ocen. Moje stališče iz skupine Alde. Torej, mi nimamo nobenega zavezništva z nobeno izmed strank, ki so prišle v Moldavski parlament. No in, uh, Nam se zdi, da slika tukaj ni črno-bela, predvsem pa celoten volilni postopek še ni končan. Še vedno niso bile podane vse pritožbe in še vedno um, ni jasna končna sestava parlamenta in pa vlade. Uh, eh, OVSE in pa OEDHR bosta morala še nekaj mesecev počakati, da preden bosta objavila končno poročilo. Pozivam Evropski parlament in pa predvsem naš odbor, da ne sprejemamo kakšnih preuranjenih ocen volitev in pa s tem odnosom med EU in pa Moldavijo. To pravim zato, ker menim, da smo leta 2017 sprejeli pravilno odločitev, sprejeli smo neke vrste medinstitucionalni sporozum. Eh, in jaz bi preden sprejmem kakršnokoli odločitev, počakal na končno poročilo volilne eh, ekipe volilnih opazovalcev. Videli bomo tudi, kako bo oblikovana vlada, tudi to bo odločilnega pomena. Hvala lepa, gospod predsednik, in pa hvala vseh, vsem tistim, ki so se udeležili misije za opazovanje volitev. Hvala lepa, sedaj pa Joachim Cile za dve minuti. Ja, hvala ocene volitev se lahko med seboj močno razlikujejo. Rebeka Han se je tako predstavila dolg seznam pomankljivosti. Slišali smo recimo to, da je rusko zunanje ministrstvo reklo, da vse skupaj je bilo odlično organizirano in še veliko raznolikih poročil smo slišali. No, dejstvo je, da se je, vodolil, da se je volilna udeležba močno zmanjšala, je pod 50 odstotkov. Avkum, torej opozicijska koalicija, ki jo vodi Maja Sando in pa drugi, eh, je dobila 27 sedežev. No sicer pa je odločitev komisije, da zamrzni sredstva za reforme pravosodnega sistema. Eh, to se mi zdi pravilno, kajti tukaj ni bilo napredka. Dobro pa se mi zdi, da je predsednik. Zanimivo pa je tudi to, da je predsednik napovedal, da bo še pred uh, sestavo vlade odpotoval v Moskvo in se sestav tudi z predsednikom Putinom. Uh, Eh, no, napovedal je tudi, da ne bo koalicije z stranko šol. Med preostalimi tremi stranki pa so razlike tako velike, da predsednik Moldavije ne izključuje novih predčasnih volitev. Jaz sem bil v območju, kjer so uh, glasovali predvsem uh, prebivalci iz Prednjesterja, oni so imeli posebne volilne lokale in oni so bili tja pripeljani z velikimi avtobusi. Um, psi so se pogovarjali rusko, če ste jih rusko nagovorili, pa so takoj umavknili. V treh volilnih lokalih, ki so bili zanje predvideni v Kišinavu, um, je potekalo štetje glasov, no in jaz sem bil tam blizu, obiskal sem tudi bližnjo trgovino in prodalka je povedala, da česa takega prej ni nikoli videla, da je uh, se tja zgrnilo na stotine ljudi, ki so govorili rusko. Da so plačali celo za rusko valuto. Uh, no, uh, skratka, Moldavija je še naprej težavna, imamo sicer sedaj pridružitveni sporazum, ampak uh, tesno bomo morali spremljati nadaljne dogodke v Moldaviji. Predvsem pa moramo uh, poskrbeti za to, da bomo v Moldaviji podpirali proevropske demokratične sile. Hvala lepa. Zdaj pa Miroslav Poš. Eh, delegace, eh, volbi bliz. Hvala lepa. Sam sem bil tudi član delegacije. Šlo je za proste volitve, ki so bile pošteno organizirane, čeprav je bila sama kampanja polna različnih težav in še vedno je čutiti tudi vpliv eh, volitev za župana v Kišnovu. In eh, socialistična eh, stranka je jasno protievropska v svoji retoriki in rezultati. Eh, so bili eh, veliko slabši tudi v javnomnenskih eh, raziskavah, ni več socialističnih populistov v tej meri, kot so bili včasih. In lahko rečem, da so bile volitve organizirane veliko bolje, veliko bolj zdravo kot v preteklosti. Proevropske stranke, predvsem Akum, in nekatere druge eh, so pač po lastni krivdi zamudile čas za ustanovitev močnejše koalicije. Eh, lahko pa rečemo, da je bilo tudi veliko kritik glede samih eh, volitev, tudi Evropska komisija in Beneška komisija sta doživeli veliko kritik, ampak če vse skupaj povzamemo, je to nova faza v razvoju moldavijske politike tu gre dejansko za uh, popolnoma mm, nov eh, razvoj eh, kampanje je bila organizirana tako, da se je bolj osredotočila tudi na lokalne, regionalne težave prebivalstva sam sem bil avtonomni opazovalec, eh, opazovalec v avtonomni regiji na jugu in tam je občiten vpliv turških investicij, na to bi se morali bolj osredotočiti kot Evropska unija. Hvala lepa, gremo naprej po seznamu govorcev. Hvala lepa. Eh, morda bi se lahko osredotočili na tisto vprašanje, kakšna je sploh možnost, da se po teh volitvah oblikuje ustrezna vlada, glede na zelo antagonistične kampanje med različnimi strankami. Um, drugo pomembno vprašanje pa je tudi, kako bi mi lahko odigrali konstruktivno vlogo v moldavijski politiki. In zdaj, če se osredotočimo na to, je bolje, kot da kritiziramo in pogledamo, na kakšen način bi lahko pomagali Moldaviji v prihodnem obdobju. Hvala. Hvala, Kler in na koncu spiska Ana Gomeš. Zunaj že imamo gospoda predsednika vlade, ki čaka na vrsto. Hvala lepa. No, glede na uh, poročilo Rebeke Harms, menim, da ne moremo podcenjevati eh, dejstva, da je glasovalo le malo ljudi in če tudi eh, razumemo to kot razočaranje ljudi in eh, da predhodne predsedniške volitve niso bile take, kot bi morali biti prav tako, da so bile preklicane volitve in za župana oziroma rezultati volitev in eh, naj se odzovem na to, kar je povedala Rebeka in tudi na vprašanje kolegice Mudi. Kako naj bomo konstruktivni v Moldaviji? Kako naj se držimo svojih načel, če hočemo pomagati ljudem v Moldaviji? Najprej moramo znati pomagati sami sebi. Hvala lepa. Rebeka, imamo protokolarne pritiske, če je ena minuta, minuta in nič več. Uh, torej, mislim, če sem dobro razumela, je veliko državljanov Moldavije razumelo, kaj smo hoteli uh, narediti z zmanjšanjem makrofinančne pomoči. Uh, te pogojev nikakor ne smemo omiliti in naslednje, kar lahko storimo, uh, Eh, preprosto, da ne moremo obveljati kot Evropska unija, ki sodeluje s korumpiranim režimom. Hvala lepa, Rebeka. Res je žal, da nimamo več časa za razpravo. Se upravičujem tudi predstavnikom eh, Evropske službe za zunanje delovanje in Evropske komisije, ker vam ne morem dati besede. Namreč eh, sedaj uh, imamo na vrsti že naslednjo pomembno točko, smo pa vsekakor še naprej angažirani v Moldaviji in bomo s svojim prizadevanjem nadaljevali. No, sedaj gremo pa naprej. Najprej moramo pozdraviti gospoda predsednika vlade Armenije. Ladies and gentlemen, dear colleagues, I would now like to... Dame in gospodje, kolegice in kolegi, nadaljujemo eh, s stankom, smo pri točki šest. In z izjemnim veseljem pozdravljam med nami gospoda Nikolo Pašinjana, predsednika vlade Republike Armenije, s katerim si bomo izmenjali poglede. Gospod predsednik vlade, dobrodošli. Dobrodošli v vašem jeziku, upam, da sem prav izgovoril. Mislim, da lahko zaploskamo v dobrodošlico gospodu predsedniku vlade. In sedaj imam veliko čas, da pozdravim tudi druge goste iz Armenije. In tu je pred mano veliki ziv, da bom pravilno izgovoril imena. Tukaj zraven predsednika eh, vlade je gospod eh, Nacakjan, potem imamo namestnika predsednika vlade Mergrigorjana in še ministra za izobraževanje Radika Halučonjana. Tudi vi vsi skupaj dobrodošli, tako gospod veleposlanik kot ministri, vsi armenski gostje. Kot rečeno, gospod predsednik vlade, za nas je velika čas, da vas lahko tukaj eh, gostimo tudi po vašem uh, sprejemu v Erevanu lani in potem tudi 18. junija smo bili na obisku v Armeniji po ključnih dogodkih v aprilu in maju, ko ste imeli obsežne, vendar miroljubne demonstracije v, proti eh, korupciji. In od takrat ste decembra lani z veliko večino zmagali na zgodnjih parlamentarnih volitvah in kar je najpomembneje, naši opazovalci iz tega parlamenta, ki jih je, parlamenta, ki jih je vodila gospa Heidi Hautala, so poročali o tem, da so bile volitve zelo dobro organizirane, zelo malo nepravilnosti, z možnostjo, da državljani prosto volijo, kar je močno povečalo zaupanje državljanov v volitve in njihov rezultat. Torej, čestitam ponovno, hvala, ker ste nas obiskali tu v Evropskem parlamentu. Upam, da bomo imeli zelo zanimivo razpravo s kolegicami in kolegi. Naj pa vas žal opomnim, da moramo zaključiti s to razpravo v 55 minutah, ker imamo pred seboj še obsežno glasovanje. Izvolite. Hvala lepa, gospod Makalester, spoštovane poslanke in poslanci, dame in gospodje. Za me je velika čast, da vas lahko nagovorim tukaj v Evropskem parlamentu. Po naši mirni revoluciji je to prva priložnost, da lahko spregovorim v odboru za zonanje zadeve in zato bi se rado sedotočil kot predsednik vlade na bistvene spremembe, ki so se delno že zgodile, druge pa se še dogajajo v moji domovini. Naj spregovorim tudi o izzivih, s katerimi se soočamo danes, o naših ciljih in načrtih za prihodnost. Cenjene kolegice in kolegi, Armenija se trenutno sooča z velikimi spremembami, kot jih še nikoli ni bilo, ne v takem obsegu, ne v taki vsebini preoblikujemo namreč eh, našo politično in gospodarsko pokrajino. Prejšnjo pomlad se je v Armeniji zgodila nenasilna revolucija, eh, ljudi so vodila gesla ljubezni in bratstva ter svobode eh, za uveljavljanje političnih pravic in izgradno nove družbe v skladu z našimi eh, vrednotami. Ljudje so se odločili za pluralizem in demokracijo, za enakost in pravičnost. Spremembe političnega sistema, so bile nujne, ker so se ljudje postavili v bran proti eliti, ki je močno vplivala na politično in gospodarsko življenje. Bili so proti oligarhijski ekonomiji e, in e, proti izkoriščanju strani e, institucij, ki so vodile državo v propad. Hoteli so znova vzpostaviti demokracijo, imeli smo tudi predčasne volitve v parlament v decembru, s tem smo ukrepili tudi našo predanost ciljem, ki so izhali iz revolucije in dosežene zmage. Z veliko podporo armenskega ljudstva, več kot 70 odstotkov voljivcev je glasovalo za nas, smo prvič po 25 letih imeli volitve, ki jih nobena politična stranka v Armeniji ni spodbijala. Prav pomembno je dodati tudi to, da so nedavne volitve pomenile hkrati tudi osnovo za najboljšo dosedanje oceno strani opazovalcev iz Evropske unije. Pripričan sem, da je zmaga demokracije nekaj nepovratnega za našo domovino in prepričan sem na podlagi naslednjih predpostavk. Ideje svobode in demokracije imajo globoke korenine v vrednotah našega ljudstva. Armenija je bila ena prvih držav, kjer smo imeli ljudsko gibanje, ki je ostalo proti nekdanjemu komunističnemu režimu v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Leta 91 je bilo tudi gibanje za neodvisnost, neomajno v svoji odločitvi, da bo imelo pravno državo, ki bo temeljilo na liberalnih vrednotah. Potem pa smo doživeli izkrivljanje demokracije v zadnjih 20 letih, kar se je zgodilo kot posledica izkrivljen prvotno začrtane poti v demokracijo. To je izhajalo iz slabega tolmačenja naših tradicionalnih vrednot in pričakovanj. Kot drugo, demokratično preoblikovanje naše družbe temelji na široki ljudski demokratični zahtevi po spremembi armenske družbe in šest milijonska diaspora v svetu prav tako podpira naše odločitve. Vse to je rezultat volje in pričakovanj našega ljudstva. Še več, to ni imelo ničesar opraviti z zunanjimi vplivi. Nismo imeli nobenih tektonskih sprememb v naši zunanji politiki, niti nismo spremenili naših osnovnih strateških politik. Armenija je še nadalje predana svojim zavezam v zunanji politiki in partnerstvom. In demokracija za nas ni le edina možna rešitev, temveč je za nas tudi vprašanje varnosti. Pripričani smo namreč, da za naše ljudi in našo politično kulturo možno reči, da demokracija omogoča učinkovitejše gospodarske in politične institucije, ki so pomemben predpogoj za razvoj države. Zdaj tega se nismo mogli privoščiti luksuza, da bi imeli nezadosti razvite eh, institucije, ki škodijo naši državi. To je vodilo v ekonomsko neučinkovitost in preprečevalo razvoj naše države. Nujno je okrepiti naše gospodarske in politične institucije, kar je sedaj naša eh, prednostna naloga. Eh, nikakršne druge alternative ni, če hočemo biti demokratični in konkurenčni v 21. stoletju. Pa vendarle je treba demokracijo okrepiti in zavarovati. Kaj so poglavitni izzivi, s katerimi se soočamo danes? Kot prvo, to je revščina, ki še vedno obstaja v naši domovini. Danes ljudje eh, živijo pod robom revščine in predstavljajo celo tretjino našega skupnega prebivalstva. To pa je bila tudi poglavita socialna, družbena eh, osnova za razne dosedaj ponarejene rezultate eh, volitev. Zato vidimo, da obstaja korelacija med gospodarskim razvojem in razvojem demokracije. Srednja Srednji razred je bil pravzaprav odgovoren za dosedanji padec eh, razvoja demokracije. Treba je vzpostaviti zdrav srednji razred, ki bo predpogoj za razvoj demokracije v Armeniji, kar je tudi eden naših prihodnih ciljev v Armeniji in tudi ključni element našega programa. Program, ki je bil že uh, sprejet je osnova za izvajanje ambiciozne agende reform in med tekočimi prednostnimi nalogami eh, armenske vlade boj proti korupciji, eh, uničenje monopolov, odprava revščine, konsolidacija in vzpostavitev eh, pravičnega in neodvisnega pravosodnega sistema ter imeti enakopravnost med vsemi ključnimi dejavniki v gospodarskem in političnem življenju. Prav tako smo že začeli z ukrepi za reformo našega davčnega in carinskega sistema. Reformirati je treba tudi sistem izobraževanja, saj naj ljudje delujejo v odprtem eh, okolju, ki omogoča, da se napredek odvija na podlagi kakovostnega znanja. Le tako bomo zagotovili napredek naše države, ki se že dobro kaže v zadnjih nekaj mesecih. Dobro že uspevamo eh, z rušenjem sistematske korupcije. Eh, oligarhi imajo že bistveno manjšo ulogo in trudimo se, da si nihče več ne bi mogel okoriščati svojim gospodarskim položajem za vpliv na politiko. Kolegice in kolegi, ob reformi naše zunanje politike pa smo naleteli na več težav. In ena stvar je pri tem jasna. V tem smislu izvajanje obsežnega partnerstva z Evropsko unijo je velikega pomena za uspeh naših reform. Vrednote in privlačnost te pobude so ravno v doseganju ciljev, ki jih nameravamo doseči izključno skozi izvajanje omenjenih reform. Eh, reforme in njihovo uresničevanje bodo pripeljale do kakovostnih sprememb na več ravneh v naši družbi. Rad bi izrabil to priložnost, ker vam zagotovil, da bo vlada Armenije še nadalje odločno sprejemala vse potrebne ukrepe za izvajanje našega načrta. Predani smo izvajanju plodnega sodelovanja z Evropsko unijo na vseh področjih, ki so v skupnem interesu. V tem smislu bi rad opozoril tudi na nadaljno eh, ratifikacijo SEPA, kar je tudi eh, pomembno. Pomembno je namreč, da vse države članice Evropske unije ratificirajo ta sporazum, da se bodo lahko naši eh, dvostranski odnosi še bolj plodno razvijali. Eh, vsem, ki so že ratificirali sporazum, se iskreno zahvaljujem in upam, da bodo naslednje države članice temu sledile. Pri tem močno računamo s podporo Evropskega parlamenta in na vaš osebni prispevek k temu. V kontekstu naše agende za sodelovanje pa bi rad omenil tudi eh, liberalizacijo vizumov in dialog, ki poteka o tem. To bi bistveno prispevalo k večjemu stiku med našimi državljani in boljšemu sodelovanju ob tej priložnosti bi rad tudi zaprosil za vašo podporo pri tem, saj je Armenija eh, odločila v svojem doslednjem izvajanju vseh zahtev, ki ste nam jih predložili. S tehnično in tudi moralno pomočjo Evropske unije bomo lahko uspeli, kar je ključnega pomena za nas, tako bomo le lahko uresničili naše reforme. Okrepljena pomoč Evropske unije nam bo pomagala pri napredovanju in tako bomo lahko še odločnejši in še naprednejši. Eh, pomoč je življenskega pomena in hitreje, ko jo bomo prejeli, prej se bomo lahko razvijali v pravi smeri. Cenjene kolegice in kolegi, politični, eh, politična in varnostna tveganja, s katerimi se soočamo v tem eh, območju so pomembna za vse nas in tudi močno eh, zmanjšujejo naše zmogljivosti za izvajanje reform. Vsi obstoječi spori in napetosti v naši regiji vzpostavljajo tudi nova politična tveganja, ki bistveno vplivajo na privlačnost naše regije za investitorje, kar je bistvenega pomena tudi za naše reforme. Poleg tega naši nasprotniki <clears throat> postavljajo tudi nove ovire, tudi v zvezi z Južnim Kaukazom. Armenija mora eh, nameniti velik del svojih skromnih sredstev za to, da vzpostavlja in vzdržuje mir v regiji. Zato pozivamo naše gospodarske partnerje, da nam pomagajo pri vzdrževanju miru in pri prenehanju sovražnosti stalne zapore meja in blokade prometa, ki se postavljajo pred nas že od leta 1990, so močno vplivali na to, da ne moremo diverzificirati našega gospodarstva. In poleg tega so tudi določene sankcije močno negativno vplivali na naše gospodarstvo in eh, le eden do dva koridorja trenutno povezuje ta gospodarstvo Armenijo s preostalim svetom. Zaradi tega uh, bi rad še enkrat omenil Nagorni Karabah, kjer je zelo pomemben, konstruktiven in uravnotežen pristop Evropske unije. Po našem mnenju bi mednarodna skupnost morala še nadalje podpirati mirovna prizadevanja OSE skupine, skupine iz Minska, in poslati jasno sporočilo, da je uporaba sile nedopustna. Zaupamo, da edina pot k rešitvi eh, spopadov vodi eh, skozi mirovna prizadevanja in krepitev oziroma podporo pravicam ljudstva Nagornega Karabaha do samo odločitve, samo opredelitve mladi ljudje še zlasti trpijo eh, v teh pogojih, ker preprosto ne vidijo nobene druge rešitve, kot je neodvisnost. Vse druge rešitve bodo le začasne. Ljudje na Gornjega Karabaha morajo imeti možnost, da si sami izberejo svojo prihodnost. Sam ne predstavljam, niti ne zastopam ljudstva na Gornjega Karabaha, vendar kot predsednik vlade Armenije z mandatom, ki mi ga je podelilo ljudstvo Armenije, uveljavljam eh, naše pravice in naše odločitve. Nagorni Karabah pa mora imeti svoje in možen napredek vodi le skozi možnost ljudstva Nagornega Karabaha, da se samo odloči za svojo prihodnost. Njihov glas je treba slišati in upoštevati. Cenjene poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, globoko smo prepričani, da je zaupanje med vsemi deležniki bistvenega pomena in je predpogoj za prenehanje sporov v tem območju. Tako zaupanje se lahko spostavi skozi razvijanje dialoga in vzajemnega razumevanja. Južni Kaukaz je regija, kjer lahko neodvisni narodi živijo v miru in sodelovanju. In v današnjem modernem svetu so zaprte meje in blokade politični in gospodarski nonsens. In potrebujemo večjo vzajemno povezanost, eh, vzajemna soodvisnost je nujna in eh, potrebujemo več gospodarskega in političnega ter kulturnega sodelovanja. Kompromisi morajo prevladati nad poudarjanjem razlik, ki trenutno obstajajo na jugu Kaukaza. Hvala za pozornost. Honorable Prime Minister, thank you for these very important... Najlepša hvala, eh, gospod eh, predsednik eh, vlade. Najlepša hvala za ta nagovor, ki prinaša dodano vrednost. Veliko kolegov na teh sestankov je že se prijavilo k besedi in to je dokaz tudi velikega interesa, ki ga ima EU za vašo državo. Preden bom pa dal besedo, pa naj povem, da smo Eh, sporazum med Armenijo in EU potrdili 4. julija. Ta eh, sporazum zagotavlja boljše in tesnejše sedelovanje. 73 eh, glasov je bilo za in 50 proti, 45 zdržanih. In v tej resoluciji smo rekli, da se veselimo, da bo prišlo v kratkem času do liberalizacije vizumov, zato da bo izboljšala varna mobilnost. Torej, države članice se veselijo že dialoga, e, naše stališče je pa jasno. Torej, 12 kolegov se je javilo k besedi. Če boste vsi spoštovali vizumov, čas dveh minut, bo to pomenilo približno 20 minut vsega skupaj in s tem bomo tudi dali dovolj časa predsedniku vlade za odgovore. In vi, predsednik vlade, se boste odločili, katera vprašanja boste komentirati. Sajat Karim je prvi. Uh, uh, Hvala lepa, spoštovani gospod predsednik vlade. Bili ste tudi ministr za zunanje zadeve. V veliko veselje je meni in moji delegaciji in kolegom, da ste lahko danes z nami. Vendar je pa posem jasno naslednje. Ko smo se prvič eh, srečali, nihče ne bi bil mogel napovedati, da bo Armenija šla po tej poti. To je prav gotovo nekaj, kar Evropska unija zelo pozdravlja. In eh, predvsem pa ta pot Armenija, Eh, govori o upanju in priložnostih. Te priložnosti tudi podpirajo vaši ljudje, podpirajo jih se svojo voljo in to se je nedavno izkazalo v rezultatih volitev, rezultatih, ki ste jih vi dobili. Kolegici Heidi Hautala se zahvaljujem za prispevek volilnemu procesu in vsega. Eh, To nam omogoča, da vam čisto iskreno lahko čestitamo, gospod predsednik vlade. In tako je tudi ta parlament lahko eh, v položaju, ko lahko gradi že obstoječe odnose naprej. Dve ali tri eh, stvari bi želel omeniti po tem uvodnem govoru. Sedaj imamo res edinstveno priložnost, kot sem rekel že prej. In ta priložnost eh, je pomembna za Armenijo, prav tako pa je pomembna za regijo, saj eh, ta priložnost tebuje tudi regionalne eh, priložnosti in tudi eh, ta priložnost eh, eh obstaja za odnose z EU. In kot je eh, predsednik vlade povedal, je naš parlament podprl sestrske institucije, in te sestrske institucije so tudi eh, podprle proces cepe preko institucij EU. Tudi države članice bodo po mojem mnenju še naprej delale, tako da bodo zagotovile, da izvedejo tisto, kar je potrebno za ratifikacijo cepe. To nam bo omogočilo poglobiti odnose, kar si tudi želimo. Um. Interno gledano, eh, bom, bom kratek, vidim, da sem že prekoračil svoj čas. Torej, najlepša hvala. Dovolite mi eh, nekaj komentarjev o situaciji v regiji. Čisto prav imate. Eh, meje ostajajo zaprte, ampak vseeno gospodarske priložnosti in pa varnost Armenije enostavno ne uživata podpore, ki bi jo ljudje želeli od svoje vlade. Kajti ta podpora je potrebna, predna se doseže napredek na drugih področjih. Evropski parlament je lahko na podlagi prej sprejetih rezolucij še naprej podpira napore v tej smeri. Hvala lepa, Sajed, kar je. Sedaj pa v imenu političnih skupin. Začeli bomo z gospodom Turkišem, dve minuti v imenu stranke ELS. Mikrofon, prosimo. Kolega Turkish, izgleda, da vaš mikrofon ne dela. Lučka je sicer bila prižgana, ampak slišali nismo nič, zato ni bilo tolmačenja. Ali bi se lahko mogoče presedli? No, Eh, lahko pravite, da ste demokratični, ampak niste demokratični, če vas nihče ne sliši. Podobna situacija. Torej, sedaj smo razsvetljeni, hvala lepa, prosim nadaljujte. Pozdravljam ta pozitivni razvoj po decembru 2018, ko so bile parlamentarne volitve v Armeniji. Prebral sem eh, poročilo o volitvah gospe Heidi Haute. In v tem duhu moja država skupaj z EU podpira evropsko prihodnost Armenije in se že veselimo nadaljnega sodelovanja na tem področju. Podpiramo na reformne napore te države. Eh, ti napori so bistvenega pomena za nadaljne sodelovanje. Nekaj pozitivnih premikov se je že zgodilo in zato sem prepričan, da je sedaj nastopil trenutek, ko lahko eh, razmišljamo o podpori dialogu, o vizomski liberalizaciji. Ta dialog je že stekel z Moldavijo in Gruzijo. Da pa bi lahko podprli pa je potrebno izpolniti še dolg seznam kriterijev. In to pomeni, gospod predsednik vlade, da morate vi izpolniti zaveze in obljube, ki ste jih dali vi in vaša vlada. Vendar pa vam želim vse najboljše pri nadaljevanju dela za demokratizacijo vaše države. Naj vas Bog blagoslovi. Hvala lepa, eh, gospod Trkeš, pa jih ne vrdim. Hvala lepa, eh, gospod predsednik vlade. Najlepša hvala, da ste si vzeli čas, da ste prišli tudi na naš odbor. Eh, gospod eh, Karim je vodil delegacijo na Južnem Kaukazu in tudi opazovalno misijo. In zato sem zelo vesela, da imamo to priložnost govoriti z vami. Želela sem izpostaviti tri konkretne zadeve, kot ste sami rekli. Eh, ste eh, imeli eh, pred seboj kar predvsev seznam upravil, ki jih je treba upraviti. In med prioritete spada izboljšanje gospodarstva. To je prav gotovo najpomembnejša naloga. In potem razvoj srednjega razreda. To bo pa zahtevalo veliko časa. In zato boste morali znati obladovati tudi pričakovanja ljudi kajti tudi vaši ljudje bodo morali eh, spoznati, da je potrebno veliko časa, da naredite to, kar ste obljubili in to zahteva nekaj potrpežljivosti. No in eh, prepričana sem, da vi predstavljate pravo pot za ta razvoj. Drugič, kar zadeva cepo in eh, izvajanje tega sporazuma vsega za arm. Torej, cepa je pomembna za armenice in mene zanima, kako vi nameravate predstaviti ta sporazum armencem. In končno, vloga žensk. Opazila sem, da je vloga žensk vaša delegacija eh, kar pomembna in da je v njej precej odličnih armenik in eh, vem, da se trudite, da boste vključili več žensk v Armeniji tudi na eh, višjih delovnih mestih, na višjih pozicijah. Hvala lepa lahko se sprostite teh 20 minut. Vsi bodo govorili, ki so se prijavili in potem boste vi lahko odgovorali, eh, odgovorili na vse. Vmes pa uživajte v Evropskem parlamentu, tukaj je res krasno. Gospod Avstrevičus eh, za liberalce, dve minuti prosim. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Eh, vem, da ste zelo restriktivni do liberalcev, zlasti kar zadeva čas za govor, ampak se bom držal dveh minut. Eh, dobrodošli v Evropskem parlamentu. Vedno je eh, veliko eh, zadovoljstvo pogovarjati se z našimi partnerji, zlasti iz Južnega Kaukaza. No, opazili smo mirni način dogajanja sprememb v Armeniji in to je izjemno pomembno. To kaže na nek izreden razvoj političnih procesov v vaši državi. Kajti vse države iz vaše regije ne želijo, eh, hodijo po tej poti, niso izbrale iste poti in to je zelo pomembno. Vendar pa je potrebno, da se zagotovi zelo po, uh, solidna podlaga za uh, spremembe, ki se bodo izvajale. In uh, spremljali smo nekaj škandaloznih primerov uh, korupcije in v, uh, vključenost bivših funkcionarjev v krajo lastninem precej zadev poteka pred sodiščem. Kaj pričakujete od teh eh, zadev pred sodišči, ki se nanašajo na korupcijo? Ali lahko že napoveste, kakšen bo izid teh postopkov pred sodišči? In drugo vprašanje se nanaša na vašo geopolitično situacijo. Kot ste sami povedali, se Armenija nanaša na križišču severa, juga, vzhoda, zahoda. Kako bi odpisali trenutno stanje odnosov z Rusijo? mislim, da eh, je to vprašanje, ki je za Armenijo zelo pomembno. In ali bi lahko, prosim, komentirati tudi, komentirali tudi o hibridnih nevarnostih, zlasti o dezinformacijah, o propagandi, ki se eh, lahko pojavijo tudi v povezavi s političnimi spremembami. Hvala lepa. Eh, gospa Harms za zelene. Gospod eh, predsednik vlade, vašo državo sem obiskala takoj po žametni rezoluciji in potem sem imela zadovoljstvo obiskati jo ponovno po eh, volitvah. In mislim, da se vse delegacije tukaj strinjamo z naslednjim. Te volitve vsega so bile izvedene z veliko entuzijazma, navdušenja in upanja v armenski družbi. In lahko vam le čestitamo za to, kar ste dosegli doslej. Istočasno pa smo opazili, da navdušenje, upanja in pričakovanja sedaj predstavljajo breme na vaših ramah in da je to breme, ki ga mora nositi tudi vlada. Moje vprašanje je naslednje. Kakšne konkretne ukrepe poleg sporazuma in poleg ratifikacije CEPE predvidevate, da jih lahko naredi EU za spodbujanje gospodarske rasti v Armeniji. Zlasti me zanima, kako eh, se eh, soočate z vse višjimi cenami Gazproma. Eh, do povišanja teh cen je prišlo takoj po vašem uspehu na volitvah. Hvala lepa. Eh, gospod Vali. Dobrodošli v Bruslu in v parlamentu. Eh, prebral bom besedilo kolega Masima Kristalda. E, v italijanščini, zato vas prosim, da vzamete slušalke. Gospod predsednik vlade, To je zelo ugodno obdobje za odnose med Armenijo in Evropskih parlamentov in to je dokazal eh, nedavni obisket komisarja Hana v Erevan. Prav tako eh, je to eh, dokazal podpis spora, sporazuma. Parlamentarne volitve so bile izvedene transparentno in v skladu z mednarodnimi volilnimi standardi. In to čisto jasno kaže na to, da so naši odnosi pomembni. Vi ste država, ki je za naš strateško pomembna. Če si pogledamo partnerski sporazum oziroma sporazum o partnerstvu, eh, moramo vedeti tudi, kako se bo izvajal. Mene bi tudi zanimalo, Eh, kaj se dogaja, zlasti upoštevajoč to, kar je povedal evropski veleposlanik pred nedavnim o povečanju, eh, o povečanju sredstev. Drugo vprašanje pa se nanaša na Gorni Karabah. Nedavno sem slišal iz, izjavo o tem, da obstaja dogovor o sestanku. Ne vem, ali bi bil to pozitiven korak. Zanima me namreč, ali bi tak sestank prinesel kakšen nov eh, rezultat. Sicer vam želimo veliko uspeha, vemo, da imate zelo ambiciozen program, želimo vam pa vse najboljše. Najlepša hvala EDPP, kolega Štetina. Děkuji, pane predsedajci, dámy a pánové, prosím. Tak... Najlepša hvala, gospod predsednik, gospe in gospodje, prosim. Eh, denite si slušalke, kaj ti govoril bom češko. Dobrodošli, gospod predsednik vlade. Povedali ste, kaj se je dogajalo in kaj se dogaja v vaši državi. Želel bi pohvaliti politično kulturo vaših ljudi, ki so ta celotni proces izvedli na tako civiliziran način. Zelo sem zadovoljen, da Ta proces v Armeniji včasih imenujete žametna revolucija. Ta izraz me veseli, zato ker sem Čeh. In tako sem zadovoljen, da ste tudi vi uporabili ta izraz na podlagi eh, naše žametne revolucije, ki je bila v naši državi. Sedaj pa beseda o konfliktu v Gornjem Karabahu. Želim vam povedati naslednje. Armenici iz odbora Arcah so začeli z razpustitvijo Sovjetske zveze in predstavniki odbora Arcah so že leta 1980 prišli v tedanjo Čehoslovaško in položili rože na mesto, kjer se je Jan Arcah. Eh, palah, naš nacionalni heroj, zažgal v protest ruske okupacije. Torej, to so bili prvi sovjetski prebivalci, ki so jasno obsodili eh, sovjetsko okupacijo Čehoslovaške. In sedaj sprašujem, zakaj Armenija še ni priznala Gornega Karabaha. Najlepša hvala za vaš odgovor. Hvala lepa, kolegice in kolegi, še šest govorcev imamo. Eh, seznam govorcev je zaprt. Anja Gomeš za skupino SND. Hvala lepa, dobrodošli gospod predsednik vlade in pozdravljam tudi revolucijo, ki ste jo izvedli v Armeniji. Pri... Eh, prihajam iz države, eh, kjer je gospod Kalosko Kjanken, Eh, veliko pripomogel k spremembam. Strinjam se z vprašanji in tudi s pomisleki, ki so jih že izrekli moji kolegi. Želela bi vam povedati, da v prvi vrsti, če res želite iztirjati nazaj eh, sredstva, ki so bila odtojena preko korupcije in investirana v EU, bi lahko zahtevali podporo iz eh, sklada Unikri. Eh, ta deluje v Bruslu in namen tega sklada je pomagati takšnim vladam, kot je vaša, ki želijo priti nazaj do sredstev, ki so jih eh, ukradli. In eh, mislim, da so na ta način pomagali že veliko ljudi, eh, veliko državam. Pri vas je tudi najnevarnejša jedrska centrala. Veliko krat se je govorilo o tem, da jo je treba eh, varno razgraditi in jo nadomestiti. In mene zanima, ali ste pripravili tudi program za diversifikacijo eh, energetskih virov oziroma energentor, zlasti v luči izsiljevanja s strani eh, podjetij, kot so eh, Gazprom. In to je pomembno za vaš in za celo, eh, celo državo. Gospa Fortiga, hvala lepa, eh, predsedujoči, predsednik vlade, dobrodošli v Afeto. Razmere v vaši državi spremljamo z velikim zanimanjem in zelo poglobljeno. Želela bi zvedeti nekaj. Kako razmišlja Armenija o naših pomislekih glede nevarnosti, ki prihajajo eh, eh, od Rusije. Ne pričakujem eh, dolgega govora na to temo, ampak me zanima, ali se je karkoli spremenilo v zvezi s tem. Prav tako bi me zanimalo, kaj menite o odnosih s Turčijo. Hvala lepa. Hvala za zelene. Thank you, chair. And also... Gospa eh, Paula Lohbiller, hvala lepa, dobrodošli, predsednik vlade. V svojem govoru ste rekli, da ne bo nobenih sprememb v zunanje politiki, ampak sama bi se doteknila enega vprašanja z področja zunanje politike. V današnjem času je potrebno krepiti multilateralno družbo, potrebno je krepiti pravno državo. In mene zanima, ali bo vaša vlada pod vašim vodstvom tudi eh, naredila več za spoštovanje mednarodnega prava in mednarodnih sodišč. Ali eh, bo tudi eh, pripravljena ratificirati statut mednarodnega kazanskega kazanskega sodišča, zato ker je klauzula v zvezi s tem tudi v sporazumu o partnerstvu. Sedaj pa gospod Šolc. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod premijer, včeraj ste obsežno govorili o povezavi med demokratičnim razvojem vaše države ter socialnimi aspekti. Um, govorili ste o državljanskem angažmaju in eh, povezave tega za revščino. Ali lahko poveste konkretno, kakšne gospodarske ukrepe boste sprejeli za to, da bi odpravili to revščino? Kajti to mora biti prednostna naloga. Treba je tudi okrepiti sektor majhnih in srednjih velikih podjetij, pa tudi kmetijsko proizvodnjo v vaši državi bi lahko okrepili. Ne, Hvala lepa, gospod predsednik vlade, dobrodošli tudi v mojem imenu. Mislim, da vam vsi mi želimo veliko uspeha pri vaših eh, nalogah, ogromnih nalogah, ki so pred vami. Pogodba, ki smo jo sklenili za vami, upošteva dejstvo, da eh, ostajate v Euroazijski carinski uniji ali carinska unija za Rusijo pomeni, da se na blago, ki se izvaža v Rusijo, ne plačujejo nobene carine, ali gre torej za neke vrste prosti trg. No, v drugih vidikih eh, pogodbe se pa bolj osredotočamo na politične dimenzije, eh, kot je pravna država in pa na podobna vprašanja, ki jih eh, morajo upoštevati države v tranziciji. Eh, rekli ste, ni več sistemske korupcije. Imam nekaj dvomov o tem. Želel bi si, da bi to bilo res. Eh, mogoče so nekateri čakali, da skočijo še pravi čas na vlak. Ampak res dvomim, res dvomim, da nikogar ne mika, da bi kaj počel v tem smislu. Moje vprašanje je naslednje. Glede na to, da imamo kar precej izkušen pri eh, pomoči državam, ki se preoblikujejo, da izvedajo svoje programe, kje eh, bi si želeli več sodelovanja? Eh, ali je to reforma sodstva, eh, področje javnih naročil, eh, carinske uprave, ali gre za eh, vprašanje eh, Eh, tožilstva, uprave na splošno, katera so tista področja, ki so za vas najpomembnejša in kjer bi si želeli eh, več podarka tudi v sodelovanju z Evropsko eh, unijo. Heidi Hautala je zadnja. Hvala lepa. Še nekdo se je javil. Ampak pozno ste prišli sem. Sorry. No, gledajte. Glede na e, to, da bojo naši britanski kolege samo še nekaj dni tukaj, moramo imeti razumevanje do britanskih kolegov. Hvala lepa, zelo ste radodarni predsedojoči. Gospod... Eh, premije, imeli ste dve eh, opazovalni misije, eno 2. aprila leta 2017, drugo pa eh, 9. decembra 2018. Ne morem opisati te razlike med obema misijama. Torej, ti misiji sta bili zelo različni in sta potekali zelo različno. Sedaj pa mi dovolite, da postavim zelo pomembno vprašanje. V parlamentu imate zadostno večino. To pa pomeni, da boste lahko hitro izvedli volilno reformo, ki je bila priporočena in ki je že bila nekako na mizi, e, preden je prišlo do volitev, ki so imele zelo dramatične posledice za stranko na oblasti. Torej, ali ste pripravljeni na te spremembe, tako da bi eh, imeli povsem eh, eh proporcionalni sistem in ali ste pripravljeni tudi uvesti ženske kvote, ali ste pripravljeni opustiti ta dvojni sistem. In sedaj me pa zanima tudi, ali imate neko sposobno opozicijo v parlamentu, glede na to, da imate tako močno večino v parlamentu. Hvala lepa in najlepša hvala tudi za dobro delo, ki ste ga upravili pri opazovanju volitev eh, v Armeniji. Charles Stenog. No, eh, mogoče se ne bo zgodilo 29. marca, mogoče eh, bomo dobili podaljšanje. Moje vprašanje za Eh, predsednika vlade naslednje, kar vidim sedaj, eh, je eh, demokracija, ki se razvija in imamo zelo močne povezave in tudi v prejšnjem sklicu sem imel dobre odnose in sem eden od tistih, ki zagovarja odnose tipa cepa. In k temu ste pristopili tudi vi, ko ste podpisali pogodbo. No, eh, tu so še odnosi z Baku in Azerbajdžanom. Kako pa Vpraš kako pa gledate na vprašanje zaprtih meja s Turčijo? Ta situacija se mi zdi nekoliko nefer. Turčija drži svoje meje zaprte na podlagi svojih odnosov s Azerbajdžanom. In E, nedavno sem bil na večerji z novim predsednikom Gruzije. Tradicionalno so, bile, e, so bili ti odnosi vedno nekoliko delikatni. Vem, da bo kmalo e, predsednik obiskal vašo državo ali pa jo je že, ali je kaj bilo narejeno v tem pogledu. Potem pa še nekaj, kar me zelo fascinira, zlasti če upoštevamo dejanja predsednika Trumpa vaši odnosi z Iranom, torej pred, z Iranom imate po, cestno povezavo, kakšni so odnosi z Iranom in kako na te odnose vpliva vaša diaspora iz ZDA, glede na to, da se je Trump odločil, da izstopi iz jedrskega sporazuma. E, to so pač vprašanja. Uh, uh, ki me zanimajo. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Hvala lepa. Gospod premijer, veliko vprašanj ste dobili. Sedaj imate na voljo nekaj časa, da v naslednjih 15 minutah odgovorite na ta vprašanja. Potem pa bomo mi začeli z za postopkom glasovanja. Izvolite. Hvala. Hvala, spoštovani poslanci odbora za zunanje zadeve. Hvala lepa za vaše pripombe in komentarje. Skušal bom v celoti odgovoriti na vaša vprašanja. Vprašanja bi strnil v tri skupine. Najprej nekaj v zvezi z notranjimi procesi v Armeniji. Kakor sem že povedal, sem prepričan, da je demokracija sedaj nekaj, eh, kar bo ostalo v Armeniji, ampak zdaj moramo poskrbeti za to, da bo demokracija močnejša, treba je okrepiti institucije in treba je nadaljevati z reformo volilnega sistema. Za ta cilj pa je treba vzpostaviti učinkovito sodelovanje z Evropsko unijo. Vesel sem, da je Evropska unija izrazila svojo pripravljenost, ehm, obljubili ste nam podporo v našem reformnem procesu. Ehm, zavezujem se k polnemu izvajanju SEPE. To je pravzaprav v skladu z našo notranjo agendo in pa z našimi željami. Kar se tiče boja proti korupciji. To je za nas izredno pomembno, kaj ti poskrbeti moramo za spoštovanje pravne države v naši državi. In uh, brez boja proti korupciji to ne bo možno. Sedaj smo že sprožili nekaj uh, vidnih postopkov pred sodiščem proti nekdanjim visokim uh, uradnikom verjetno ti procesi se bodo nadaljevali in eh, sodišča bodo odločila o izidu tega procesa. Naša sodišča bodo odločala o usodi teh ljudi. No, je pa treba ob tem poudariti, da je za neodvisnost eh, našega sodstva. treba poskrbeti za ustrezne reforme. Moja vlada je od vsega začetka zavračala možnost eh, tega, da bi vlada sprejemala sodne odločitve in jih potem eh, sporočala sodiščem. No, ne moremo pa v tem trenutku biti prepričani v neodvisnost armenskih eh, sodišč. prejšnja vlada oziroma oligarhi so morda še vedno ohranili nekaj možnosti vpliva na sodišča? No, mi vsekakor ne želimo posegati v postopke pred sodišči. Želimo pa si reform, s katerimi bi zagotovili neodvisnost eh, našega sodnega sistema. Poprašali ste tudi o povračilu stroškov študentom. No, upamo, da bomo ta proces uspešno pripeljali do konca in da nam bo pri tem eh, pomagala tudi Evropska unija. OVSE je predlagala naj. Eh, napačno, eh, torej, dobili smo tudi zagotovila OVSE-ja, da nam bodo pomagala pri ponovni pridobitvi teh ukradenih sredstev omenili ste tudi Gorski Karabah. Ja, tukaj je treba najprej ustvariti vzdušje za miroljubno rešitev tega konflikta. Naša vlada si od vsega začetka za to prizadeva. Zelo pomembno je tukaj ustvariti konstruktivno vzdušje. Septembra smo sprejeli edinstveno izjavo v našem parlamentu in sicer je bilo v tej izjavi zapisano, da mora kakršnakoli rešitev biti zadovoljiva tako za Armence, kakor tudi za Azerbajdžance in pa za prebivalce Gorskega Karabaha. Takšne izjave nismo slišali vsaj v zadnjih 20 letih. upal sem, da bomo po tej objavi slišali podobno izjavo tudi strani azerbajdžanskega predsednika. No, nažalost se to še ni zgodilo. Pravzaprav. Prav, uh, eh, iz Azerbajdžana vedno znova slišimo grožnje o tem, kako bodo konflikt v Gorskem Karabahu rešili z uporabo sile. Ob tem ne razmišljajo o pravicah in interesih eh, prebivalcev Gorskega Karabaha in Armenije. V, tašk, v takšni situaciji se je težko predstavljati, da bi k malu našli rešitev za ta konflikt konflikt. Če želimo rešitev tega konflikta, moramo najprej poskrbeti za to, da bo Azerbajdžan pripravljen na dialog. No, trenutno te pripravljenosti žal ni. Pomemben pa je seveda tudi format pogajalskega procesa mednar, mednarodno gledano ima konflikt v Gorskem Karabahu tri strani: Gorski Karabah, Armenijo in pa Azerbajdžan. Gorski Karabah je bil uh, javno priznan leta 2005 na vrhu OVSE v Budimpešti. Ampak torej ta pogajalski proces je bil začet v Budimpešti, ampak trenutno sta se samo dve strani udeležili tega pogajalskega procesa, Armenija in pa Azerbajdžan brez Gorskega Karabaha. Problem pa je bil v tem, da so bivši voditelji Armenije prišli iz Gorskega Karabaha in zato so morda smatrali, da na pogajanjih zastopajo tudi Gorski Karabah. No, jaz eh, sem premije Armenije, nisem iz Gorskega Karabaha in tudi nisem premije eh, Gorskega Karabaha. prebivalstvo Gorskega Karabaha. Se mora pogajati v lastnem imenu. Jaz se ne morem v njihovem imenu pogajati. Najprej je torej treba poskrbeti za ustrezen format pogajanj. Potem pa bo temu verjetno sledil obsežen, m, mm, bodo temu sledila obsežna pogajanja. Upamo, da bomo v to vključili tudi predstavnike Gorskega Karabaha. Pa še nekaj besed o Rusiji. Dobra novica je to, da Evropska unija ne postavlja nobenih geopolitičnih eh, pogojev pri odnosih z Armenijo. Naša reformna agenda je opisana v cepi in mi želimo polno izvajati to agendo reform. odnosi z Rusijo so za nas tudi zelo pomembni, še naprej smo strateški partnerji. In večina naših eh, dejavnosti je povezana z Eurazijskim eh, gospodarskim eh, območjem. Podobno velja za področje varnosti. Vendar pa mislim, da to ne bi smelo predstavljati nikakršnega protislavja pri naših odnosih z Evropsko unijo. Pri odnosih z obema stranema smo transparentni. In uh, še enkrat poudarjam, pri uh, svojih odnosih z Rusijo ne spoštujem spletkarimo proti Evropski uniji in podobno pri odnosih z Evropski uniji ne spletkarimo proti Rusiji. No, seveda, je podobno, seveda je pomembno sodelovanje na področju energije. Tukaj želimo okrepiti naše odnose z Rusijo, pa tudi z Iranom. ko gre za energijo, sodelujemo tudi z Iranom in te odnose želimo v prihodnje nadgraditi. Nedavno sem obiskal Iran in ob tej priložnosti smo se pogovarjali tudi o možnostih nadaljnega razvoja na področju energije. Uh, and, uh, kar se pa tiče naslednjih konkretnih ukrepov. No, ideologija, ki narekuje naše politične in pa gospodarske eh, spremembe, je pravzaprav ena in ista. Mi smo želeli opolnemočiti naše ljudstvo, želeli, želeli smo jim omogočiti, da odločijo o svoji prihodnosti. No in ko gre za naslednje korake na področju gospodarstva, na področju politike, bomo skušali spodbuditi naše prebivalce k temu, da, postaje, da postanejo gospodarsko dejavni. Pred uh, nastopom naše vlade smo imeli monopole, smo imeli oligarhe, ki so omejevali možnosti za gospodarske dejavnosti posameznikov. Sedaj pa smo poskrbeli za enakovredne pogoje za vse. Sedaj bomo reformirali tudi naš davčni sistem, podprli bomo naša majhna in cene velika podjetja. Ustvarili bomo pa tudi novo nišo v našem gospodarstvu. In sicer ehm, gre za mikrogospodarstvo. Takšna podjetja bomo davčno razbremenili, poskrbeli bomo za nekaj zakonodajnih poenostavitev. Želimo, da bi bila naša država privlačena tudi za tuje investicije. zato bomo morali razviti infrastrukturo in tako naprej. No, čas se mi izteka. Seveda si pri izvajanju agende želimo strokovne in tehnične podpore strani Evropske unije. Na ta način bo naša demokracija močnejša, institucionalno gledano, gospodarsko gledano, politično gledano. Vsekakor sem pa osebno prepričan v to, da mm, je to sedaj nepovraten proces, demokracija bo ostala v Armeniji in eh, nikako ne želimo, da bi se vrnili k skorumpiranemu sistemu. Prime minister Pashinyan, let me thank you on behalf Gospod premijer Pašinjan, eh, hvala lepa, da ste prišli k nam odbor eh, za zunanje zadeve. To je bila zelo plodna izmenjava stališč in upam, da bo tudi vaše nadaljne delo tukaj v Bruslu zelo konstruktivno. Sedaj pa moramo nadaljevati z eh, našo sejo. Armensko delegacijo naprošam naj pogovore opravi pred dvorano. So, ladies and gentlemen, I would like to continue and. Gospe in gospodje, želel bi nadaljevati z glasovanjem, ampak tega ne morem narediti, dokler se vsi ne posedete na svoje mesta. Prosim, usedite se na svoje mesta ali pa zapustite dvorano. Samo ti dve možnosti imate.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 So we continue our meeting with item number seven. Tako, sedaj pa sedma točka na dnevnem redu. Priporočilo svetu, komisiji in podpredsednici visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o področju delovanja in mandatu posebnih predstavnikov Evropske unije. Poročevalka je Hilde Vautmans, ki je ni tukaj kolege iz ELS-a prosim naj končajo svojo notranjo razpravo. Prosim, začeti je treba za glasovanjem. Hilda Vautmans ni tukaj, tako da lahko kar glasujemo. Začel bom z glasovanjem. 22. Oprostite, Nina Gil se je javila k besedi. Če... Hvala, gospod predsedujoči. Upala sem, da bo poročevalka tukaj, ampak ker je ni, bi kot poročevalka vsem se želela povedati, da eh, sem kolegom razposlala ustni predlog spremembe, tako da prosim, da mi date besedo, ko bomo prišli do točke M, zato da bom lahko predstavila svoj ustni predlog spremembe. Hvala, Nina Gil. Vašo zahtevo bom upošteval. Zdi se, da so kolegi se vedno zelo razburjeni, ne vem, kaj se dogaja. Eh, morda bi se lahko posedli in začnemo z glasovanjem. Predlog spremembe 22 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 23 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis dve za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog šumbe 36 za, proti, vzdržani. To bomo morali preveriti elektronsko lahko glasujete. Dva kolega še nista oddala glasov. No, morda nočeta. Konec glasovanja. 29 proti 21. Sprejeto. Prav smo imeli 37 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. 39 za, proti, vzdržani, sprejeto. 40 je brezpredmeten, 41 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 42 za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite, da preverimo 42? Dobro. Lahko glasujete. Sedaj imamo dva glasova ELS preveč. Ja, seveda ni ELS-a nikoli preveč, ampak v tem trenutku sta dva odveč. Smo to rešili? Dobro, konec glasovanja. Sprejeto, 29 proti 16. 43 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 49 za, proti vzdržani sprejeto, 50 za, proti vzdržani zavrnjeno, 51 za, proti vzdržani zavrnjeno, 52 za, proti vzdržani zavrnjeno, 53 za, proti vzdržani sprejeto, 54 za, proti vzdržani sprejeto, 55 za, proti vzdržani sprejeto, 56 za, proti vzdržani sprejeto, 58 za, proti vzdržani zavrnjeno, 59 za, proti vzdržani sprejeto, 60 za, proti vzdržani sprejeto, 61 za, proti vzdržani zavrnjeno, 62 za, proti vzdržani zavrnjeno, 63 za, proti vzdržani sprejeto, 64 za, proti vzdržani sprejeto, 65 za, proti vzdržani zavrnjeno. 67 za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko, lahko glasujete. 67. 67. Okay. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 68 za, proti, vzdržani, sprejeto, 69 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 70 je brezpredmeten, kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto, 72 za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko, predvsem je 72, lahko glasujete. It's closed. Konec glasovanja, zavrnjeno. 73 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 74 za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Predvsem je 74, gospod Jurek, lahko glasujete. Konec glasovanja. Močno zavrnjeno. 78 in besedo v zvezi s tem dajem Nini. Mikrofon, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. Verjetno se zavedete dejstva, da je Eamon Gilmore bil imenovan kot posebni odposlanec za človekove pravice, imenoval ga je svet gre za sklep sveta 28. februarja. Takrat je bil uh, njegov mandat razširjen, torej poleg človekovih pravice, da je to vključuje tudi mednarodno pravo in pa mednarodno kazensko pravo. Glede na te dogodke bi želela spremeniti moj predlog spremembe 78. Ustni predlog spremembe vam je bil razdeljen, upam, da imate to pred seboj, če ne ga lahko preberem. No, ampak če ga imate, ali lahko kar glasujemo o tem? Ja, mislim, da je to odličen ustni predlog spremembe. Kdo je za? Proti? Čudovito, sprejeto. 81 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko, prvi del eh, predloga spremembe 81. And it is closed. Konec glasovanja sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 82 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 88 za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko, koliko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 89 za, proti, vzdržani. Tudi to bomo morali preveriti elektronsko, lahko glasujete. Closed. Adopted. Konec glasovanja. Sprejeto. 90 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 91 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 5 za proti vzdržani sprejeti, 96 za proti vzdržani zavrnjeno, 97 za proti vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Konec glasovanja sprejeto. 28 za proti vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno 99 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani. Sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Prašno in besto za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Uvodne izjave 8 za proti vzdržani sprejeto, 10 za proti vzdržani zavrnjeno, 9 za proti vzdržani sprejeto, 11 za proti vzdržani sprejeto, 12 za proti vzdržani zavrnjeno, 13 za proti vzdržani zavrnjeno. Bomo to preverili elektronsko. 13. Dalunde. Closed. Konec glasovanja zavrnjeno. 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite, da preverimo? Dobro. Prespremembe 20, tako glasujete. Zakaj sedaj vedno trije manjkajo? ELS ima enega preveč. Konec zasovanja. Zavrnjeno, Charles. 41 proti 10. 21 za, proti vzdržani sprejeto. Navednice 1 za proti vzdržani sprejeto, 2 za proti vzdržani sprejeto, 3 za proti vzdržani sprejeto, 4 za proti vzdržani. Bomo preverili predložbe MB4, lahko glasujete. Closed. Konec glasovanja sprejeto. Pet za, proti, vzdržani, sprejeto. Šest za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Prašujem B6, lahko glasujete. Konec glasovanja, sprejeto. Sedem za, proti, vzdržani. Tudi to bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o osnutku priporočila, kot je bil spremenjen in sicer elektronsko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto 50 za, 3 vzdržani glasovi. To je že kar torej dober rezultat. Sedaj pa točka 8 na dnevnem redu. Sklenitev sporozuma o izstopu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije in Evropske skupnosti. A. Torej. Seed eh, to the vote. There's only an electronic vote on the draft recommendation. Who's in favor? The vote is open. Sorry, the vote is open. Glasujemo o priporočilu, torej gre za um, protokol um, med Evropsko unijo in državo Izrael, na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropske uniji. To je bilo sprejeto 47 proti 1, s tem smo zaključili našo sejo odbora uh, AFET. Sedaj pa imamo sejo skupaj z odborom za razvoj um, in Razpravljali bomo o vzpostavitvi inštrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje. Imamo tudi izredno sejo odbora AFET od 5. do 6. ure popovdne in to bo potekalo za, zavr, za zaprtimi vrati. Gre za izmenjavo stališč o razmerah v Albaniji. Naslednja seja pa bo sicer potekala 18. marca